glasovali pa bomo po koncu razprave. Sedaj sledi skupna razprava o Burmi. Najprej dobijo besedo avtori in začela bo gospode Kajzer, ki dobi eno minuto. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Situacija v Burmi se vse bolj slabša. Ali moramo spomniti na uboje burmske vlade nad svojim prebivalstvom? in uh, obsodbo Aung San Suu Kyi in drugih. Demokratični postopek, demokratizacija bi morala sedaj že biti v takšni trenutki, v takšni fazi, da bo prišlo do volitev. Vendar pa, če bo do te volitve vodili in organizirali z vojaškimi silami, potem bodo bo s tem legitimizirana tukaj vojaška oblast in vojaki bodo dobili tudi 25 odstotkov glasov v parlamentu. Mednarodna skupnost, Kitajska, Indija in Rusija so pozvane, da še naprej izvajajo pritisk nad buramsko vlado, zato ker so tukaj primeri kršitva človekovih pravic izredno hudi in preprečiti moramo, da bi ta navidezna demokratizacija postala res prava politična farsa. Kacmarek. Hvala lepa. Za eno minuto dobi besedo gospod Kacmarek Filip. Spoštovane gospe in gospodje, napoved volitev prvih po 50 letih nas napolni z optimizmom, kajti zaradi tega si lahko obetamo tranzicijo in pa demokratični razvoj. Konec leta naj bi bile volitve tudi v Burmi, ampak ne verjamemo, da bo to prineslo rešitve. Že leta se ukvarjamo s problemom na Burmi in v resoluciji smo obtožili številne primere kršitev človekovih pravic. Te kršitve se dogajajo v Burmi vsak dan in težko jih je ustaviti. Po mojem mnenju moramo nujno ukrepati skupaj, če želimo rezultate. Ampak kdo smo to mi, vsi skupaj, sosedne države, države, ki trgujejo s to državo in ki jo tudi financirata, to sta Kitajska in Rusija, eh, Združeni narodi, eh, Evropska unija. To so tisti eh, mednarodni partneri, ki lahko uvedejo spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Veržija dobi besedo za dve minuti. La Birmanie vit sous la coupe d'une junte. Burma živi od, že od leta 62 pod oblastjo vojaške hunte. To je ena najrepresivnejših oblasti na svetu. Leta 90 je bila izvoljena demokratična opcija, vendar so vse presilili, da odstopijo. In tukaj je še sedaj zaprtih več kot 230 budističnih majnikov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih leta 2007. Številni prebivalci Burme živijo v sosednjih državah, na Tajskem in drugot, v zelo hudih okoliščinah. Um, v pomankanju in so tudi žrtve eh, trgovine in zlorab. Predvsem novinarji so tukaj zelo ogroženi. Vsaj 14 novinarjev je danes zaprtih in želela bi predvsem spomniti na ulogo Lalavina, mladega 27-letnega novinarja, ki je obsojen na 27 let zapora, ker je nezakonito uvozil eh, motor, s katerim se je podal do budističnega templja. Tako kot gospa De Kajzer, mislim, da te volitve, ki so napovedane, lahko predstavljajo samo neko uzakonjenje sedanje oblasti. Uh, in to pomeni še naprej kršenje človekovih pravic. Zato moramo pozvati burmansko oblast k dialogu, zato da se bo takoj končalo takšno delovanje. Ravno tako moramo prositi Kitajce in Ruse, da uporabijo svoj vpliv v tej državi. In zato vas prosim, gospa komisarka, da ste naša glasnica pri komisiji in pri svetu, zato da bo Evropska unija ohranila svoje stališče do dogajanja v Burmi. Ker namreč razen besed, ki jih bomo slišali, ne bomo dobili nikakršnega dokaza za demokratičnost preobrnitev v državi. Zato moramo res skušati zagotoviti, da bo civilno prebivalstvo tudi doživelo neke spremembe. Hvala lepa, gospod Tenok. Že neštetokrat smo v tej hiši razpravljali o kršitvah človekovih pravic v Burmi. Tam vlada brutalna vojaška hunta. In eh, izvajati moramo pritisk na generale. Pomislimo na vodjo opozicije Aung San Suu Kyi. Ona je prejela Saharovo nagrado in njeno podobo lahko vidimo povsod v Bruslu in v Strasburgu. Sedaj je bila obsojena na hišni pripor. Tam so potrebne trajne demokratične spremembe, kajti kršene so tudi pravice manjšin. Vojska diskriminira in preganja ljudi in številni so morali zbežati v Bangladeš. Naše pozivi so vsi prezrti, to da z njimi moramo nadaljevati, kajti mi smo demokrati in moramo še naprej obtoževati takšne dogodke, kjerkoli se dogajajo po svetu. Hvala lepa. Kolege. Hvala lepa, gospod kolega. Naslednji dobi besedo gospod Romiva Jerojeda za dve minuti. Hvala lepa. Pred nekaj meseci sem imel priložnost obiskati mejo med Tajsko in Burmo. Nekaj tisoče beguncev je čakalo tam na vrnitev domov. Nekaj teh beguncev čaka še vedno. Sestali smo se tudi s predstavniki opozicije in z voditeljem opozicijske stranke, Pri naših pogovorjih smo bili zelo pazljivi nad tem, da ne bi prišlo do česa neprimernega. Saj nismo želeli okrniti naših odnosov. Seveda pa smo bili pozorni pri opazovanju, ali prihaja do kršitve človekovih pravic. In zanimalo nas je tudi, kakšne demokratične reforme, reforme ustave se predvidevajo. Že leta 2002 je prišlo do podobnih težav. Takrat je prišlo tudi do izpusta kar nekaj zapornikov, ampak večinoma to niso bili politični zaporniki. In teh je veliko v Burmi. Treba je zagotoviti, da bodo volitve odprte, transparentne in demokratične. Zato mora biti kontekst za volitve ustrezen. Vsakršen napredek bi bil dobrodošel, vendar pa na podlagi ne brezpogojnega izpusta teh posameznikov lahko zagotovimo tudi vračanje teh beguncev. Zaskrbljujoče je, da se zmanjšujejo proračunska sredstva, ki so namenjena za te begunce. Govorimo na o stotinah tisočih ljudeh, ki zahtevajo, ki potrebujejo našo pomoč in prosim, če ne bi zmanjševali proračunskih sredstev. Hvala lepa. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospod Man najprej. Hvala. Situacija človekovih pravic v Burmi se je dramatično poslabšala. Politična represija s vojaško in, in spolnim nasiljem. Otroki, otroce se, otroke se rekrutira in jeso, jeseni je prišlo do velikih kršitev človekovih pravic. Posebno resna je situacija Rahinjas, od katerih jih več kot 2000 živi v taborišča. Veliko jih je pobegnilo tudi v Bangladeš in tu se jih tudi pogosto brutalno zasleduje. Prav tako pozdravljam pripravljenost Bangladeša, da sprejme našo delegacijo Evropskega parlamenta za jugosodno Azijo. Jutri bomo leteli v Dakar, tako da si bomo na, iz prve roke informirali, kakšna je situacija v okrožju Koks Bazar in pa ljudstva Rohingya. Evropska unija mora poskrbeti za to, da bodo v Burmi končno narejeni občutni koraki v smeri demokracije. Hvala lepa, naslednji za eno minuto kolega Palickis. Hvala lepa. Hvala lepa. Kako je povedal kolega Charles Tenok, želim povedati, da smo v tej dvorani, ki je ob tej uri pogosto zelo prazna, smo že pogosto govorili o zastrašujočih razmerah v Burmi. Tudi sam sem že govoril o tem in upam, da bo naš glas tam končno dobil večjo veljavo. Na nazadnje zato, ker prvič govorimo o tako pomembnih eh, problemih človekove pravice. Imamo tudi sedaj nove pristojnosti eh, in pa nove predstavnike, kot naprimer eh, visoka predstavnica za skupno zunanje varnostno politiko. Catherine Ashton, s tem ima Unija večjo možnost za to, da poskrbi za izboljšanje razmer tako v Burmi, kakor tudi v drugih eh, državah, kjer se trati oziroma kjer se tepta človekove pravice. Le, če se bomo povezali z eh, državami, večjimi državami, kot naprimer Kitajska in Indija, bomo lahko spremenili razmere. Gospod Poreba, hvala lepa pozivi mednarodne skupnosti, da je treba spoštovati človekove pravice v Burmi, nimajo nobenega učinka. Na tisoče političnih zapornikov je tam vojska, jih veliko zapre in muči in tudi ubije. Tudi članica opozicije Aung San Suu Kyi je v hišnem priporu po zaporu. In to zato, da ne bi sodelovala na prihodnjih volitvah. Tudi verske skupnosti preganjajo tisti, ki so kristijani, jim grozi izgon in danes so to begunci na tajskem. Oblasti na tajskem želijo zdaj izgnati 4000 karenov. Naša dožnost je, da pozivamo k pravicam manjšin in, in zdaj, gospa Korhola. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Burma je najbolj prizadeta država in najbolj krši človekove pravice. Situacija pa se, kot kaže, ne izboljšuje. Izpostavili smo le nekaj vprašanj v naši resoluciji. Najpomembnejša, po mojem mnenju, pa je ta, da je namen te resolucije poslati sporočilo, da smo zaskrbljeni nad sedanjim stanjem. Skrbi nas tudi to, da je Tajska zavrnila prošnjo, da vrne begunce nazaj v Burmo. Karenski begunci so bili prisiljeni v prisilno delo in morali so se vključiti v vojsko, prav tako na silo. Tajska se je tudi odločila, da bo zavrnila vračanje teh beguncev in pomembno je, da pomudimo pomoči tajski in tem beguncem. In zdaj kolega Tarabela, dve minuti. Hvala lepa za besedo. Burma je ponovno v središču pozornosti našega parlamenta in resolucije, ki jo, pre, ki jo pripravljamo. Vendar pa ni znakov nobenega izboljšanja situacije. Njihovi državljani še bolj potrebujejo demokracijo danes. Aung San Suu Kyi je značilna predstavnica opozicije, vidna predstavnica ki pa je v hišnem priporu. Vse tiste, ki nas postujejo režimu, prav tako zaprejo in želimo si, da bi bile naslednje volitve svobodne in da kdorkoli želi kandidirati na volitvah, da to lahko naredi. In zato bi morali zagotoviti, da so opazovalci prisotni med volitvami, da se zagotovijo svobodne in demokratične in legitimne volitve. Hvala. Hvala lepa. Naslednji za eno minuto, kolegica Makovej. Vojaška hunta vlada v tej državi in krši človekove pravice. Kot predstavnica ljudstva, ki je bila izvoljena na svobodnih volitvah, pozivam k svobodnim volitvam. 25 odstotkov parlamenta naj bi predstavljali predstavniki vojske, ampak to je skregano s zdravo pametjo. To ne more biti legitimna vlada. Kot drugo, vem, da vlada vojaške hunte je podpisala konvencijo Združenih narodov za boj proti korupciji, ampak je niso ratificirali. Ratifikacija pa je le prvi korak. Izvajanje je ključnega pomena, ko gre za boj proti korupciji. Korupcija namreč prinaša seboj nekaznovanost in revščino. Hvala. Hvala. Naslednja kolegica Geringer de Udenberger za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če se Burma odloči, da bo organizirala volitve prvič v 20 letih, lahko to pomeni sicer korak naprej, če bodo volitve poštene. Se pravi, najprej moramo imeti splošne volitve, na katerih bodo lahko vključeni vsi državljani in kandidirali vsi, tudi Aung San Suu Kyi. In kot drugo, volitve morajo zajeti nekaj, tudi nekaj milijonov burmancev, ki so zbežali na Tajsko in druge sosednje države. Tudi člani burmanske vojske ne bi smeli imeti rezerviranih 25 odstotkov sedežev v njihovem parlamentu. To bi namreč skrivljalo situacijo. Volitve morajo biti tajne, tam pa morajo biti tudi prisotni opazovalci. Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni, moramo še naprej uvajati in izvajati omejevalne ukrepe v skladu s to resolucijo. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Prvi dobi besedo gospod Šogor za eno minuto. A katonai junta 2010 folyamán szabad demokratikus választásokat V letošnjem letu je vojaška hunta obljubila, da bodo potekale svobodne volitve in zato je nujno, da še naprej izvajamo pritisk, da pride do demokratičnega prehoda. Zagotoviti moramo, da različne etnične manjšine, ki živijo tam, lahko sodelujejo na teh volitah na pošten način, zato da se izognemo tudi etničnim konfliktom. Tudi druge manjšine imamo, naprimer kitajsko manjšino, ki si želi, da je priznana v Burmi, ampak tudi kitajci sami morajo priznati manjšine, ki so prisotne na njihovem ozemlju. Enaka načela je treba upoštevati v vseh državah, tako v naših državah članicah, kot v državah na katere izvajamo pritisk. Zdaj ne govorim samo o Slovaški, ampak o drugih območjih Evropske unije, kjer obstajajo manjšine, pa niso, dobro, pa niso pravilno priznane in ne morejo uporabljati svojega maternega jezika. Dokler je tako, Evropska unija ne bo imela dovolj verodostojnosti za izvajanje pritiska. Hvala. Eh, gospod Mölcer, eh, predsedujoči, gospod komisar, to ta dramatična poslabšava situacije človekovih pravice zaradi vojaške hunte vedno znova pripa, pri, pripelje do preganjanja političnih zapornikov, religioznih skupin, etničnih skupin, zapiranja političnih nasprotnikov režima. To je na dnevnem redu v Burmi. Nova ustava in te navidezne volitve, ki bi se naj zgodile, nikakor ne bodo izboljšali situacije tudi delegacije Evropske unije in pa resolucija parlamenta ne bodo ničesar prinesle. Realno politično bomo morali izrabiti vse možnosti političnega pritiska Evropske unije, da pritisnemo na Indijo, na Kitajsko, tako da bodo te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 Nekdo je nedavno rekel, da je Burma že bila predmet kar nekaj resolucij. In vedno znova se vračamo na Burno, Burmo v teh resolucijah in pritiskamo na državo. To je ena od držav, kjer sistematično prihaja do kršitev človekovih pravic. To je vsakodnevno dogajanje v Burmi. Ni nenavadno, da prihaja do pripiranja opozicijskih predstavnikov. In kot vemo, je članica opozicije tudi v hišnem priporu. In tako moramo vedeti, kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih. Prihajati mora do posvetovanja med vsemi strankami, če želimo zagotoviti, da bodo volitve spoštovane in poštene. Sedaj pa še komisarka Redingova v imenu komisije. Uh, predsedujoči, kot so poslanci jasno povdarili, v Burmi obstajajo hude kršitve človekovih pravic vojaška vlada se ni odzvala na mednarodne pozive, da je potrebno prenehati s kršitvami človekovih pravic, ni izpustila političnih zapornikov, vključno z Aung San Suu Kyi. Eh, prav tako so želeli prisiliti eh, manjšino Rohingja, da naj zapustijo državo, prav tako se slabšajo gospodarski pogoji. 80 odstotkov prebivalstva živi v, na kmetijskih um, površinah in uh, zato je ogroženo tudi kmetijstvo. Evropska unija je pogosto obsodila razmere na področju človekovih pravic, zaostrila je tudi sankcije in obrnili smo se tudi na sosede Burme, Kitajsko, Indijo, zato da bi te uporabile svoj politični pritisk. In nekatere sosedne države so to tudi naredile. Poleg tega Evropska unija prizadeva podpira prizadevanja Združenih narodov. Vse te sankcije so sicer predstavljale nekaj težav za vojaško hunto, ampak vseeno to ni pripeljalo do spremembe njihovega obnašanja. Sedaj je vojaška vlada obljubila, da bodo leta 2008, 2010 eh, organizirale volitve. In eh, te volitve lahko ocenimo šele, ko bo objavljen novi zakonnik na področju volitev in ko bomo ugotovili, ali so zagotovljeni vsi eh, potrebni ukrepi. Do takrat bo Evropska unija še naprej skušala prepričati vlado v to, da naj nove, nov zakon v povezavi z volitvami uporabi za to, da povzroči resnično spremembo in poskrbi za demokratični napredek v Burmi. Evropska unija ne želi izolirati Burme, to želim jasno povedati. Smo največji donator humanitarne pomoči tej državi. Glavni delež naše pomoči je namenjen kmetijskim površinom, zlasti delti, ki še vedno Um, ki je še vedno v procesu obnove po uh, hudem ciklonu, ki je prizadel to regijo. Prav tako vemo, da poročilo posebnega poročevalca ZN govori uh, v zelo jasnem jeziku in uh, to izjavo posebnega poročevalca ZN podpiramo, pripravljeni smo mu pomagati. Prav tako vemo, da je skoraj nemogoče narediti konkretne korake pri humanitarni pomoči Burmi. Vemo, da Evropska unija ne bo mogla prisostovati pri volitvah kot opazovalka, zato se moramo zateči k, k posrednim ukrepom. To smo vključili v vse naše programe. Na ta način želimo spodbujati eh, naše eh, oziroma promovirati naše vrednote, um, demokratični napredek in tako naprej. Uh, Pripričana sem, da bo tudi eh, sporočilo parlamenta jasno izrazilo to sporočilo in da bo slišano. Prav tako moramo spomniti Burmo na njihove obveze do sosednjih držav. Sami moramo stati zavezani, moramo izpolnjevati našo agendo človekovih pravic, moramo se še naprej pogajati z oblastmi in to bomo tudi naprej počeli. Dank, Hvala gospa komisarka. Šest predlogov resolucije je bilo uloženih. Razprava je s tem končana in eh, glasovanje bo potekalo po koncu razprave, torej sedaj. Sedaj bomo torej glasovali najprej o šestih predlogih resoluciji na temo Venezuele. Nobenih predlogov sprememb ni, zato dajem na glasovanje skupno resolucijo treh političnih skupin.